cari colleghi diamo inizio alla sessione draghe eh, kolegice draghi kolegi eh, začnimo z glasovanji pred glasovanjem pa vam želim še sporočiti eh, da je ekonomski odbor predložil popravek v zvezi z besedilom, ki je bilo že sprejeto popravek eh, bo ključen eh, v zapisnik po členu 216 četrti odstavek velja ta popravek kot sprejet, če je v 48 eh, urah pač tako, da nobena poslanska skupina ali 40 poslancev ne vložijo ugovora. Torej, ste pripravljeni za glasovanje? V skladu z dnevnim redom sledi se taj glasovanje v ponostavljenem postopku o poročilu Herberta Rowla, ehm, statut Mednarodne agencije za obnovljivo energijo. Glasujemo o poročilu, o imensko glasovanje. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Una parte dice no. Nekateri pravijo ja, drugi pravijo ne. Upoštevati moramo tudi tiste, ki morda še niso zasedli svojih mest. Sedaj pa mislim, da ste že vsi glasovali. konec glasovanja. Štiristo oseminsedemdeset oddanih glasov, štiristo triinpetdeset za, trinajst proti, dvanajst vzdržanih, sprejeto. Gospod Kasini, prosim. No, fatta tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Eh, nisem pravočasno mogel ustaviti kartice, vendar pa bi glasoval za ja. No, v redu, potem izhajamo iz tega, da je gospod Kasini glasoval za ja. Sedaj tudi po poenostavljenem postopku glasovanje o poročilu gospoda De Castra za starili akti sveta z področja skupne kmetijske politike. Glasujemo o poročilu poimensko glasovanje. Prosim, glasujte. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 543 oddanih glasov, 542 za, en glas proti, nič vzdržanih. To je ogromna večina za gospoda De Castra. Ecco. Tako, gremo naprej po dnevnem redu in sicer. Prav tako po poenostavljenem postopku glasujemo o poročilu gospoda De Castra prenos eh, nalog laboratorijskega testiranja. Glasovanje teče, poimensko glasovanje. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 577 odanih glasov, 534 za, 29 proti, 14 vzdržanih. S tem je poročilo sprejeto. Sedaj bomo glasovali o poročilu gospe Hübner po poenostavljenem postopku tema nižje trošarinske stopnje na Madeiri in Azorih. Glasujemo poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 604 vdani glasovi, 579 za, 13 proti, 12 vzdržanih. Poročilo je s tem sprejeto. Gospod eh, Martin, prosim zum ersten Mal meine Abstimmungsmaschine Prego. nicht. Ich wollte mit Ja stimmen. Pri meni naprava ni delovala, želel sem glasovati za. Ah, sì, sì. Prendiamo atto della sua segnalazione. E to bomo upoštevali. Sedaj gremo naprej na poročilo gospe Geringer. Znova glasujemo po ponostavljenem postopku ohranjeni prosto živečih pticev. Tic, glasujemo o poročilu, poemensko glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 619 oddanih glasov, 592 za, 4 je proti, 23 vzdržanih. S tem je poročilo gospe Geringer sprejeto. Zdaj bomo glasovali še o drugem poročilu gospe Geringer znova po ponostavljenem postopku. Gre za naprave na plinsko gorivo. Glasujemo poimensko glasovanje. Glasujmo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 638 odanih glasov, 618 za, 11 proti, 9 vzdržanih. Poročilo gospe Geringer je s tem sprejeto. Tretje poročilo gospe Geringer. Opravljanje audiovizualnih medijskih storitev po poenostavljenem postopku. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 641 odanih glasov, 620 za, 13 proti, 8 vzdržanih. tem je poročilo sprejeto. Četrto poročilo gospe Geringer. Varstvo delavcev pred azbestom. Poenostavljeni postopek, začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 654 oddanih glasov, 643 za, nihče proti, 11 vzdržanih. Prisrčne čestitke gospe Geringer, že četrtič peto poročilo gospe Geringer znova po poenostavljenem postopku. Veterinarski pregledi živali, ki vstopajo v skupnosti iz tretjih držav. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 657 odanih glasov, 644 za, 11 proti, 2 vzdržana glasova. Poročilo je sprejeto. Šesto poročilo, gospi Geringer. Mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih iz poslovanja kmetijskih gospodarstv poenostavljeni postopek, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 657 odanih glasov, 632 za, 17 proti, 8 vzdržanih. Poročilo je sprejeto. Sedmo poročilo, gospi Geringer. Pogoj zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj skupnosti za trgovanje s perotnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav. Poemensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. 662 oddanih glasov. 641 za, 15 proti, 6 vzdržanih. Tudi to poročilo je sprejeto. E, osmo poročilo, gospi Geringer. Čisto pa sem skoplemensko govedo. Glasujmo. Poemensko glasovanje. Konec glasovanja. 655 oddanih glasov, 633 za, 13 proti, 9 vzdržanih. Gospa Geringer je vsa poročila pripeljala v varen pristan, to je pravzaprav rekord v tej hiši. Sedaj prehajamo na poročilo gospoda Busutila. sporazum med ES in Mauriciusom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poemensko glasovanje. Konec glasovanja. 662 oddanih glasov, 602 za, 32 proti, 28 vzdržanih. Drugo poročilo gospoda Busutila s Porazum med ES in Republiko Sešilijo odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. 667 dodanih glasov, 610 za, 28 proti, 29 vzdržanih. Poročilo je sprejeto tretje poročilo gospoda Busutila. Sporazum med ES in Barbado samo odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. 663 dodanih glasov, 604 e, je za, 29 proti, 30 vzdržanih. Poročilo je sprejeto. četrto poročilo gospoda Busutila, sporazumet Ester Senkic in Nevis odpravi vizumov za kratkoročno bivanje, poemensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. 664 dodanih glasov, 630 za, 28 proti, 33 vzdržanih. Poročilo gospoda Busutila je s tem sprejeto. Peto poročilo gospoda Busutila, sporazum med ES ter Antiguo in Barbudo odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poemensko glasovanje. Glasujmo. Barbuda, ne Barbados. Konec glasovanja. 672 danih glasov, 612 eh, za, 29 proti, 31 eh, vzdržanih. Poročilo je sprejeto. Šesto poročilo gospoda Busutila. Sporazum med ES in Bahami odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja 672 odanih glasov, 608 za, 31 proti, 33 vzdržanih. Tudi to poročilo je sprejeto. Prisrčne čestitke gospodu Bosotilu. Vseh njegovih šest poročil je bilo torej tukaj sprejetih. Sedaj prehajamo. Na glasovanje o poročilu gospe Hauk, predlog spremembe proračuna 9-2009, oddelek 3, potres v Italiji. Glasujemo o poročilu. Potrebujemo kvalificirano večino. Glasujmo. Konec glasovanja. 673 odanih glasov, 654 za, 4 proti, 15 vzdržanih. poročilo gospe Hauk je s tem sprejeto. Hvala lepa, gospa Hauk. Hvala tudi v imenu Italije. Sledi eh, glasovanje o poročilu gospoda Bege po poenostavljenem postopku poraba Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji. E, tudi tukaj imamo poimensko glasovanje, potrebujemo kvalificirano večino. Glasujmo. Konec glasovanja. 677 odanih glasov, 598 za, 49 proti, 30 vzdržanih. Čestitke, gospod Böge. Vaše poročilo je sprejeto. Poročilo Diane Wallis zahteva za odozem imunitete Mareku Sivječu. Glasujemo o poročilu poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja, 671 dodanih glasov, 639 za, 17 proti, 15 vzdržanih. Poročilo je s tem sprejeto. Poročilo Carlosa Coelha. Ocenevalni mehanizem za spremljanje uporabe šengenskega pravnega reda. Amantmajev ni, to pomeni, da lahko glasujemo. Glasujmo.